naj najprej rečem, pravzaprav preden preidem na sklepno izjavo, bi rekel še naslednje. Ko razmišljam o inovacijah, razmišljam o tem, da gre za kulturo, Ko pa želite ustvariti določene kulture, je potrebno biti zelo discipliniran. Gre za ustrajnost, gre tudi za to, da vse vedno ne uspe, gre za spreminjanje sveta. In eh, to so tiste stvari, ki nam vedno pridejo na misel s tem v zvezi. In če me boste ohranili eh, v spominu oziroma o meni ohranili to vrstno predstavo, eh, potem mislim, da bo to eh, dobro. Pokazalo bo, da se zavedam teh izzivov poleg tega naj povem, da sem počaščen, da sem tukaj. E, bil sem poslanec parlamenta in verjamem v demokracijo, verjamem v prehodnost in želim se vam zahvaliti celotnemu predsedstvu in vsem vam za teh nekaj ur, tudi vsem poslancem, tudi vsemu personalu vsem ljudem, ki ste danes tukaj in ki ste prebili tukaj eh, teh nekaj ur in to poslušali. Zahvaljujem pa se ne na zadnje tudi tolmačem, eh, ki delajo za nas. In ne na zadnje, naj rečem, da lahko računate na moje sodelovanje. Prihajal bom, sem prisoten bom in sicer zato, ker sem trdno prepričan, da lahko skupaj dosežemo več, še veliko več. In eh, je pisatelj, ki pravi, da nihče zase ne more biti tako pameten kot vsi ljudje skupaj. In na ta način se bom loteval uresničevanja ciljev. Skratka, potrebno je ustvariti ustrezne okvirne pogoje. Drugič, dosegati rezultate izvajati obzorje 2020, ustvariti delovna mesta, ki jih Evropa tako močno potrebuje. Potrebno je biti glede tega v ospredju in ospredje postaviti znanost. Energijo, ki jo imam, eh, potem tudi dejstvo, da sem temu eh, zelo privržen v eh, vsakem oziru in da v to zasebno verjamem, verjamem, menim, da eh, bom na ta način vodil, če me potrdite, portfelj, ki bo eh, naravnan v prihodnost za dobro evropskih državljanov. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod kandidat, kandidat za komisarja Carlos Moedas za raziskave, znanost in inovacije. To spada seveda tudi v pristojnost tega odbora. S tem se že zelo dolgo odgovarja, eh, ukvarjamo. In, eh, Eh, tu gre seveda tudi za izobraževanje, ki je izjemno pomembno in eh, dobro je videti bivšega študenta Erasmusa, ki je prišel eh, v, na položaj kandidata za komisar, komisarja, kar pomeni, da gre za nekaj zelo konkretnega. Prisrčno se zahvaljujemo tudi vsem predstavnikov javnega, javnosti v Evropi, ki nam sledijo eh, po internetu, pa tudi eh, druge. Tu so predstavniki nevladnih organizacij, držav članic in tako dalje. Troje bi želel povdariti na koncu. Upam, eh, da ste lahko še z nami nekaj trenutkov, gospod kandidat za komisarja pred našim odborom je še dobra novica. Jutri eh, ob šestih popovdne bo potekalo zaslišanje. Ob šestih, šestih popovdne, ob osemnajstih, če raje vidite. Danes pa imamo zasedanje koordinatorjev ob 15. uri, kakor ob 18. pa srečanje koordinatorjev ITRE. Kaj ti sprejeti bo potrebno odločitev po dveh zaslišanjih. Zelo pomembno pa tudi je, dovolite, da povem, ob šestih popovdne zvečer, ob 18. uri, z drugimi besedami, eh, bo zaslišanje gospoda Ševčoviča pre, transport in okolje. E, smo e, združeni odbor, e, šest članov bo šlo tja, naših članov bo šlo tja in zastavljalo vprašanje. Je pa seveda odprto tudi za vse naše člane. Okolje, kot vemo, oziroma prostor spada tudi v našo pristojnost. Torej, to bo ob 18. uri. Hvala lepa in še enkrat hvala gospodu kandidatu za komisarja.